Naslednje zasedanje bo potekalo jutri, četrtek 9. junija od 9. do 14. in od 15. do 17. Dnevni red je objavljen in je dostopen na spletni strani Evropskega parlamenta. Zasedanje je zaključeno. Vsem želim prijeten večer in lahko noč. Hvala.